in sicer gre za vprašanje za ustni odgovor nastavljeno na komisijo in sicer nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo. Bernd Lange kot avtor vprašanja dobi prvi besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovana gospa komisarka nisem le zastavitelj vprašanja kot oseba, ampak tudi eh, predstavnik odbora, ki zastavlja to vprašanje. In mislim, da je upravičeno, kajti če se ozremo na okrog, vidimo, da je politika izvoza orožja Evropske unije naluknjena kot švicarski sir. Sploh, ko gre za tako imenovano blago z dvojno rabo. Pri težkih tovornjakih sicer lahko še razlikujemo, med tovornjaki, ki se uporabljajo za prevoz eh, strojev ali za eh, prevoz, naprimer, mobilnega izstrelišča za rakete. Ko pa gre za programsko opremo eh, ali za telekomunikacijsko tehnologijo in računalniško opremo, tam pa je že kar zaskrbljujoče, ko vidimo, da aktivistka v Londonu, dobi elektronsko sporočilo o razmerah v Bahrajnu in v tem elektronskem sporočilu je trojanski kon, ki od tedaj naprej poskrbi za to, da njenemu pametnemu telefonu vse čas prisluškujejo, da so vsa besedila, ki tečejo preko tega pametnega telefona, dostopna določenim tretjim osebam. No in to vrstna raba to vrstno izkoriščanje tehnologije je nekaj, s čemer se soočamo povsod. Eh, sploh eh, se to uporablja za eh, vohunjenje za aktiviste človekove pravice, za predstavnike opozicije, za zagovorniki temeljnih človekovih in državljanskih pravic. Tako da mislim, da je prišel čas, da natančno je pogledamo, zakaj gre. Kaj ti ne gre zgolj za to, da nekje nek režim, ki ne spoštuje človekovih pravic, uporablja to vrstno tehnologijo, ampak gre za to, da se tudi ljudi v Evropi s to vrstno programsko opremo zasleduje in za njimi vohuni strani tretjih držav. Torej ne gre le za primer Bahrajna, kamor je bila prodana evropska programska oprema. Podobno velja tudi za Iran, kjer je bil postavljen cel nadzorni center za evropsko tehnologijo. Potem je tu primer Sirije, potem je tu primer libijske tajne službe, ki je od evropskega podjetja kupila tehnologijo, ki uporablja slogan, ki se glasi nekako najboljši in najenostavnejši nadzor. Ta držav, ta, to podjetje ima po lastnih podatkih 700-stotni tržni delež na Bližnjem vzhodu. Nigerija, Uganda, Katar so države, ki so stranke takšnih podjetij. In to vse so države, ki nekako ne sodijo v koncept vrednote Evropske unije. Zato je pomembno, da smo z sporozumom iz 2013 zajeli tudi sisteme za nadzor nad telekomunikacijami in sisteme za generiranje trojanskih konjev. Sam si želim evropski sistem, ki bo jamčil, da programska oprema in telekomunikacijska oprema ne bo zlorabljena, in da ne bo prišla v roke tistih, ki delujejo proti lastnemu prebivalstvu na način, ki ga mi ne sprejemamo. Konec koncev ima to tudi strateške in varnostne implikacije za nas, kajti ta programska oprema seveda lahko povratno pride tudi v Evropsko unijo. Prav tako me zanima, gospa komisarka, kako je z enotnostjo in eh, izvedljivostjo teh eh, predpisov na področju odpovedne rabe. Vemo, da se eh, izvozna naročila za blago z dvojno rabo brez izjeme praktično potrjujejo. Tu je še vprašanje nadzora. Takšne stvari je možno kontrolirati le ex post, ne pa unaprej. Eh, da bi vedeli, kakšno blago se izvaža v katere države in zato mislim, da moramo najti nek postopek, ki bo kar se da nebirokratičen in ki bo zagotovil tudi ustrezno izvedljivost in ki bo upošteval tudi naše gospodarske interese. Tako da tri kompleksna vprašanja, tri sklopi vprašanj in veseli me že vaš odgovor. Hvala lepa gospod Lange, v imenu komisije pa dobi besedo gospa Malmstrom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 omogočanja naši industriji in proizvajalcem, da se lotijo kakovostno tudi svoje trgovine, ne glede na ozire varnosti v svetu, pri tem pa je pomembno tudi podpirati eh, razvoj javno-zasebnega partnerstva. Najlepša hvala. Sedaj pa govorniki za politične skupine, najprej za dve minuti v imenu poslanske skupine Evropske ljudske stranke, gospod Lajk. Seinfeld. Hvala za besedo. Gre za zelo težavno vprašanje izvoza blaga z dvojno namennostjo, namreč kljub vsem možnim oblikam nadzora je zelo Eh, težko spremljati v star razvoj tehnologije, ki vedno bolj postaja univerzalna in eh, od končnih uporabnikov je odvisno, kako bodo uporabili določeno blago ali proizvod. Še zlasti po zelo intenzivnem vključevanju malih in srednjih podjetij v to vrsto trgovino je nadzor vedno teži, čeprav je ravno vključevanje MSE-jev zelo pomembno, ne smemo jih omejevati na tem področju. Po eni strani pričakujemo svobodno trgovino, vendar v mednarodnem merilu potrebujemo zelo specifične metode za vzpostavitev sodobnih sistemov nadzora nad blagom z dvojno rabo treba je namreč zagotoviti, da se blago, ki se izvaža iz Evropske unije, ne bo uporabljalo represivne namene za kršitev človekovih pravic v drugih državah. Ne smemo pa pri tem zanemarjati razvoja znanosti in eh, razvoja tehnologije, pri tem pa ne smemo preveč obremeniti evropsko konkurenčnost in omejiti delovanje naših malih in srednjih podjetij in njihovo dostopanje do zunanjih trgov. Hvala. Für die Fraktion der Sozialdemokraten der Kollege Leichtfried. Hvala lepa v imenu skupine SD, kolega Leichtfried. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Včasih je politika nadležna in eh, če se človek eh, posveča takšnim podrobnostim, je to še toliko bolj težavno. Spomnim se, ko sem bil ne prvi, ampak eden od prvih v tem zboru, ki se je ukvarjal s tematiko blaga za dvojno rabo. Večina ljudi spoh ni vedela, kaj to je javnost se s tem ni ukvarjala, to ni bilo nezanimivo. In to, kar ni zanimivo, vedno predstavlja priložnost za skupine, ki kujejo dobiček, da to počno dokaj neprepoznavno. In zato je to še toliko eh, teže regulirati. No, ampak spomnim se potem, da ko smo rekli, ja, tu gre v bistvu za orožje, za stvari, ki so enako nevarne kot orožje. In eh, gospod eh, Deguht me je še debelo gledal, uh, in uh, menil, no ja, pa se gre za nekaj čisto drugega. In zato me veseli, gospa komisarka, uh, čeprav me zdaj ne posluša natančno, da se strinjate, da so to stvari, ki jih je treba obravnavati, kaj ti povzročajo težave. No in prvi problem je, da v Evropi trenutno, kar zadeva izvoz, ni konkurenčnosti. Bom govoril angliško, ker vidim gospoda Dartmouth-a, ki se tam ne skriva pod, za svojo zastavico nekako. Imamo države, ki imajo kar stroga pravila glede izvoza, imamo druge države, ki nimajo takšnih pravil. Mislim, da ima Združno kraljestvo, naprimer, dokaj stroga pravila in te stvari jih skrbijo. Potem so spet druge države na tem svetu, ki jih to ne skrbi in zato mislim, da je vsekakor to slabo za združeno kraljestvo, če takšnih pravil ni. Ne vem, verjetno se bo gospod Darkman strinjal z menoj. No in to je situacija, ki je slaba in ki jo je treba spremeniti. Potrebujemo enotna evropska pravila. Druga zadeva, seveda moramo poskrbeti tudi za to, kaj sodi v ta pravila. Do sedaj je bilo tako, da imamo nek seznam in če je srnina seznamu, lahko izvažamo. Je to pravi pristop? Ne vem, mogoče potrebujemo nek bolj vseobsegajoč pristop. Druga zadeva, omenili ste to vprašanje ex ante ali ex post. Ja, jasno, ex ante stane več, ampak eh, ex post pa morda stane človeških življenj. In eh, zato mislim, da je morda treba človeško življenje eh, ovrednotiti kot pomembnejše. Potem je tu programska oprema. Evropski zakonodajalec nam trenutno mm, ne omogoča, da vključujemo tudi programsko opremo v ta kontekst. Večina tankov Leopard 2, ki jih izvažamo v, na Bližnji vzhod, še ni povzročila smrtnih žrtev. Naša programska oprema pa že in tega se moramo zavedati. Hvala lepa, kolega Leichtfried. Gospod Earl of Dartmouth, sam sicer imate čas za govor v tej razpravi. Tako da morda to lahko storite kasneje, časa je malo. Kolegica Ana Fotiga v imenu EKR. Ja, konkretno me je govornik omenil, sicer zelo prijazno, ampak konkretno me je nagovoril govornik in v skladu s poslovnikom je običajno, da imam možnost za 30 sekundni odgovor. Ja, prav tako je običajno, da predsedujoči od, odloča in prav tako je običajno, da če eh, maha z modrim kartonom nekdo, ki ima sicer eh, besedo v razpravi, to dobi kasneje. Besedo zdaj dobi Ana Fotiga. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka države, kot so ZDA, Kanada, Maroko s sistemom sankcij proti eh, Rusiji. Tu vključuje tudi opremo, ki je potrebna za vesoljske polete. Mi ne. In zato komercialni sateliti Airbusa, programa Galileo, še naprej izstreljujemo v vesolje z ruskimi raketami Proton in Sojus v enem eh, primeru je prišel do nesreče, v drugih dveh primerjih je eh, satelit prišel na napačno orbito. Eh, tako da ne vem, gospa komisarka, se vam zdi, da so za to krive napake v zakonodaji, napake v zakonodaji za področje blaga z dvojno rabo ali pa pomankanje solidarnosti med državami članicami, kar zadeva agresijo Rusije proti Ukrajini. Hvala lepa v imenu skupine ALDE, gospod Shake. Thank you, President. Commissioner... Hvala. Danes eh, so nas ponovno spomnili, zakaj pravzaprav gre v tej razpravi, ki že predolgo traja treba je pogledati in raziskati, kako uh, smo pri nas uh, obravnavali razno programsko opremo, ki bi morala biti uh, za vsakdanjo rabo, tudi za programsko opremo, povdarjam, softver, ne hardware. In vendar to potem preraste v neslutene povezave. In pri nas imamo ravno nedavno primer, ki se je razširil po vsem svetu, tako na, v Rusijo kot v Saudovo Arabijo in povezave s Kitajsko so prav neverjetne in možno je, da je prišlo do različnih prisluškovalnih in drugih možnosti nadzora, ki neposredno vplivajo na Evropsko unijo. E, Ravno proizvajalci to vrste opreme so vedno hitrejši, razvijajo se brez omejitev in eh, znajo se pravilno in aktivno obnašati na tem zelo nereguliranem trgu. In zato moramo mi pomisliti, kako se bomo odzvali z našo politično strukturo na te pojave. Tu gre za milijarde evrov vrednosti na trgu, ki so morda sedaj prisotne v obliki bumeranga, ki se nam dogaja zaradi tega, ker nismo pravočasno sprejeli ustrezne zakonodaje, nimamo pravne osnove za to, da bi nadzirali vse te zadeve. Potrebujemo pa preglednost in podroben nadzor tudi eh, politika. Lit senc in dovoljen je zelo pomembna. Zanima me, gospa komisarka, ali boste predstavili pozitivni ali negativni seznam držav oziroma tovrstnih tehnologij. Kakšne mehanizme potrebujemo za to? Mislim, da bi bilo dobro, če nam o tem več poveste. Uh, Prav tako me zanima, kako uh, boste opravili določene dejavnosti na področju raziskav in razvoja ravno v povezavi s tem, da bomo vedeli, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Potrebujemo veliko več, kot je svet nedavno sprejel. Hvala lepa v imenu skupine Levice. Za eno minuto Vidim, da predstavnice ni, tako da gremo naprej na skupino zelenih. Ena minuta, skakeler. Hvala lepa. Veliko dela nas še čaka pri vprašanju, kako naj Evropska unija postopa pri izvozu blaga, ki morda izgleda e, nič kaj grozeče. Vse pa lahko uporablja, na primer, za zasledovanje aktivistov za človekove pravice. Ključno mora biti zaščita ljudi in njihove varnosti, tu v EU in v tretjih državah. In tu ni dovolj, da preverjamo blago šele potem, ko je že zdavnaj v napačnih rokah. Takrat je prepozno, zato potrebujemo eksante pristopne pa ekspost. No in tako kot se tehnologija razvija naprej, tako se moramo tudi mi razvijati naprej, mi in naša zakonodaja. Nobenega smisla ni eh, izuzemati sodobno nadzorno tehnologijo, kajti ravno ta lahko povzroči ogromno škodo. Zato pozivam komisijo, da naj se zdaj loti te tematike, kajti zdaj, leta 2015, potrebujemo zakonodajni predlog. In tu ne gre zgolj za tehnično vprašanje, gre za to, kako ljudi zaščititi, gre za to, kako zaščititi človekove pravice. Hvala. Hvala lepa. Naslednja v imenu skupine AFFD, e William Dartmouth. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zvezi z najno predhodno izmenjavo mnen moram reči, da me zima me prav zanima, zakaj pomembni politiki, ki se imenujejo eh, liberalce, v realnosti ponovadi delujejo zelo neliberalno. Eh, gospod predsedujoči je očitno vzel na vdih eh, pri gospodu Ferhovštatu, predsedniku svoje skupine, ki je Eh, veliko krat že pokazal primer zlorabe razprave na mesto liberalnega pristopa. Rad bi se odzval na vprašanje gospoda Elektrita, ki je bilo zastavljeno zelo dobrohodno, ampak naj povem, da kolegica, ki je bila na moji desi, sploh ni članica moje skupine, kot eh, si je najbrž mislil, predsedniki naj se v prihodnje seznani bolje s svojim članstvom. Eh, Združeno kraljestvo izvaja svojo presojo v teh zadevah, glede tega, kaj in česa naj ne bi izvažali. Ampak eh, ljudje na splošno v Združenem kraljestvu spoštujejo tudi pravico drugih držav, da se same odločijo o tem, kaj bodo in če se ne bodo izvažale. In zaradi tega nismo prepričani, da moramo biti vedno podložni glede tega nedemokratično izvoljeni Evropski komisiji. Glede seznamu blaga z možno dvojno rabo je pri nas tako, da morajo podjetja najprej pridobiti dovoljenje, Evropske komisije in kljub eh, zelo eh, šarmantnega uvodnega prikaza tega vprašanja, moram reči, da prihaja do določenih zavajajočih izjav in mislim, da se spet daje preveč moči komisiji, ki naj odloča, kaj se bo izvažal in česa se ne sme izvažati že stotine let imamo blago, ki se lahko dvojno uporablja in to vrsta ureditev, ki jo imamo sedaj, je preprosto rečeno nespremljiva. Eh, opravičujem se, ker sem si predstavljal, da je gospa Futiga dejansko lahko članica vaše skupine. Hvala lepa. Vsi vemo, da obstajajo proizvodi, blago in tudi tehnologije, ki se lahko tudi zlorabijo, uporabijo za zatiranje človekovih pravic in blago z dvojno rabo eh, je veliko krat tudi eh, priložnost za tiste, ki se borijo za človekove eh, pravice, da izpostavijo ta vprašanja. Vendar je jasno, da potrebujemo jasen pristop k nadzoru nad izvozom, to pomeni tudi boljše sodelovanje, koordinacijo med različnimi prizadevanji, partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem. Eh, rad bi povedal nekaj o, o dokumentu, ki ga je komisija na to temo objavila aprila eh, letos, kjer se nahajajo tudi predlogi prihodnih strateških smernic. Eh, mislim, da je treba v vsakem primeru pospešiti zakonodajne predloge, ki bodo poskrbeli za to, da posodobimo pravno podlago in jo prilagodimo dejanskemu stanju zadev. Zato potrebujemo konkretne in jasne ureditve. Eh, glede samega ozadja, kako je prišlo sploh do tega blaga z dvojno rabo, lahko rečem, da gre za veliko globje vprašanje, gre tudi za osnovne vrednote Evropske unije in če bomo še nadalje eh, uporabljali obstoječo eh, prakso, s tem pravzaprav izpodkopavamo lastne moralne temelje in eh, za ceno hitrih dobičkov prodajamo lastne vrednote. Zaradi tega moramo vzpostaviti dejanski embargo na izvoz blaga in tehnologij z dvojno rabo in naprimer pri tem ne gre pozabiti, da druge države to prosto proizvajajo in izvažajo. Predsedujoči prekinja govornika. Govornik nadaljuje. Eh, hvala lepa, pravi predsedoči. Na vas še enkrat opomnim, glede predvidenega časa za govor. Gospod predsedujoči, komisarka Malmström, danes je zelo pomembno obravnavati vprašanje proizvodov za dvojno rabo. Po eni strani zaradi evropske težnje k aktivizmu in k poglabljanju ekonomskih in socialnih odnosov. Po drugi strani pa zaradi vse večje moči za organizacijo znotraj terorističnih skupin, pa tudi tehnološkega razvoja, ki ga je težko spremljati s primernimi predpisi. In zato je treba eh, maksimalno pozornost usmeriti na zakonodajo za proizvode za dvojno rabo in na primerne zakonske predloge. Vseeno pa že je treba zdaj izpostaviti tudi nekatera glavna vprašanja. Najprej, po eni strani je treba upoštevati potrebo potem, da se izognemo kakršnikoli grožnji, ki jo lahko predstavlja neprimerna raba teh proizvodov. Po drugi strani pa se je treba izogniti izkrivljanju eh, trga. Eh, in um, zmanjševanju konkurenčnosti evropskih proizvajalcev, pri čemer bi prednost imeli drugi, ki pa delujejo na manj transparenten način. Poleg tega je treba tudi Eh, ukrepati tako, da bomo zmanjšali ovire, ki so še prisotne na evropskem trgu. Treba je ugotoviti, kateri bodo učinkovitejši ukrepi, zato da bomo lahko povečali nadzor na bolj občutljivih območjih. In ne na zadnje se sprašujem, kako bi lahko na globalni ravni spodbudili neke skupne standarde za to, da bi lahko na bolj učinkovit način nastopali kot Evropska unija. Hvala lepa. Predstavljajoči kolegice in kolegi, govorimo o tehnologiji za nadzor in eh, dvojna raba je v številnih eh, primerih eh, dokaj zanimiva opredelitev, kaj ti ponavadi je zelo jasno, zakaj gre in samo en način rabe je možen. Vsak četrtek, ko se sestanemo tu v Štrasburu, se ta parlament ukvarja s kršitvami človekovih pravic širom po svetu. In v veliki večini primerov ugotavljamo, da se tam uporablja tehnologija za nadzor, ki pogosto prihaja ravno iz Evropske unije. V takšnih primerih, ko gre za kršitev državljanskih in človekovih pravic, potrebujemo eksante obravnavo, potrebujemo pozitivno listo tako za države kot za proizvode. Gospod Lange, zelo upravičeno vprašanja zastavljate, upravičeno sprašujete in ugotavljate, da so tudi državljani EU žrtve tajnih služb pri eh, tih državah. Ampak kaj pričakujete od Evropske unije, ki izvaža ne le produkte, ampak tudi podatke o svojih državljanih eh, prostovoljno predaja tretjim državam? Hvala lepa. Naslednji, gospa Sebajos, ena minuta. Herr Tolman, fru komisionär, jag fick svar på flera av de frågor som jag tänkte ställa i kommissionen. Najlepša hvala. Na nekaj od teh vprašanj. Eh, ki smo jih slišali na začetku, imam nekaj odgovorov. Ampak bistvo je v tem, da zagotovimo, da bomo res posodobili obstoječa pravila in da res ne bomo izvažali opreme za nadzor nad državljani. Uh, Jasno je, da se tega zdaj poslužuje zelo raznoliki organizmi, podjetja, svetovalne službe in eh, kako bomo presojali, katera država zares spoštuje človekove pravice ali gre za realno demokracijo. Uh, Eh, in glede na to, kakšno je mnenje, eh, drži tudi dejstvo, da se situacija pogosto zelo hitro spreminja v določenih delih sveta. Imamo tudi podatke o tem, da nekatere države članice še vedno prosto izvažajo tudi na bližnji vzhod in to na obe strani. Skratka, zelo vprašljivo je vprašanje pogledov nekaterih na človekove pravice in demokracijo, mislim pa, da je naša naloga, da najprej zaščitimo človeška bitja. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Ticijana Begin, dve minuti. Eh, Gospa komisarka. Proizvodi za dvojno rabo so proizvodi za civilno rabo, ki pa se lahko uporabljajo tudi za vojaško rabo. Gre za kemične snovi in um, razne druge substance, gre tudi za sistem uh, Eh, za eh, letalsko navigacijo, ki se lahko uporablja tudi za metanje bomb. Ne gre torej za orožje, ampak gre za proizvode, ki so v osnovi namenjeni za civilno uporabo. Eh, predsedujoči prekinja govornico, ki naj govori počasneje, saj je treba njen govor tudi tolmačiti. No, rekla sem, da tukaj ne govorimo o orožju, temveč o proizvodih, ki so ustvarjeni za civilno rabo in ki so zaradi tega eh, še bolj uh, problematični, saj lahko prispevajo k kršenju človekovih pravic v svetu, ker se uporabljajo za druge namene. Evropska unija upošteva Evropsko konvencijo za človekove pravice, po drugi strani pa izvaža radarske sisteme in druge tehnične komponente, ki se lahko uporabljajo tudi v nasprotju z našimi interesi. V Evropi sicer smo polni lepih besed o miru na svetu in tako naprej, vendar pa so naše države tudi leta 2013 prodajale kemične snovi v Sirijo in to v nasprotju z vsemi mednarodnimi dogovori. E, poleg tega so naše kemične snovi verjetno bile v uporabi tudi za e, izdelavo kemičnega orožja. In zato je treba pripraviti primerno zakonodajo za proizvode za dvojeno rabo. Resno se moramo lotiti tudi vprašanja programske opreme in tehnologije, zato da bomo lahko preprečili uporabo te tehnologije um, v napačne namene. Tudi temu smo bili priča v času arabske pomladi. In zato prosim komisijo, da čim prej pregleda predpise za proizvode za dvojno rabo, naj eh, natančneje predvidi njihovo uporabo, tako kot je bilo to predlagano znotraj eh, sveta in naj eh, to eh, razširi tudi na programsko eh, opremo in na druge proizvode in

To lahko eh, prispeva tudi k sovražni agendi pri proizvodni, eh, glede proizvodnje orožja in tudi zlorabe eh, človekovih pravic. Vse več je primerjev, ko se uporablja te tehnologije in ko je to prispevalo k različnim sporazumom, kar je podlaga za iskanje različnih vrzeli in eh, posodabljanje obstoječe zakonodaje in, eh, in njenega izvrševanja je močno potrebno. Evropska unija mora nadzirati izvoz, eh, tranzit to vrstnega blaga kot ključen prispevek k mednarodnemu miru in varnosti. V našem interesu je, da to zagotovimo, zato da se jih ne preusmeri od legitimne uporabe in da eh, se na ta način eh, zagotovi varstvo strateških interesov. In Evropska unija je pomemben protagonist na tem področju, je varuhinja človekovih pravic in to je zelo pomembno. Eh, pomembna je tudi, je tudi oblikovanje politike na tem področju in sodelovanje z državami članicami. In eh, v okviru nedavnih študij eh, je eh, potrebno to blago posodobiti. Hvala lepa, pravi predsedujoči. Eno minuto 30 ste imeli na voljo, najlepša hvala. Mislim, da ste jasno povedali uh, svoje eh, mnenje. In eh, naslednja uh, govornica je uh, gospod Rodriguez Pinero uh, Danti. Glavni cilj Evropske unije je, da spodbuja demokracijo, pravno državo, človekove pravice drugot po svetu. Uh, ampak mislim, da ne ravna vedno korektno, zlasti v primeru, ko vlade uporabljajo vojaške in represivne ukrepe, tehnologijo, programsko opremo, ki so namenjeni civilni rabi, ki pa se žal lahko zlorabljajo tudi za širjenje orožja za množično uničevanje. Stalno smo priča tehnološkemu razvoju in to kaže na to, da moramo nujno prilagoditi evropsko zakonodajo. Mislim, da bi morali odpraviti vrzeli, ki vladajo na tem področju. Soočamo se z zelo resnim problemom, ki ima zelo hude posledice, lahko ima še hujše posledice. Glede tega se mi zdi, da se strinjamo. Ne smemo dopustiti, da bi tehnologija in programska oprema, ki se oblikujejo v Evropski uniji, bile zlorabljene strani vojaških režimov, represivnih režimov ali policije, in da bi se s pomočjo te tehnologije kršilo človekove pravice. Potrebujemo sodobno, fleksibilno evropsko zakonodajo, že sami ste to rekli, to je zagotovo res. Odpraviti je treba razlike, ki vladajo med državami članicami, vendar, gospa komisarka, potrebujemo več. Potrebujemo tudi dogovor glede same časovnice. Aprila ste v sporočilu nekaj stvari že najavili, ampak sedem mesecev je menilo od takrat, zato potrebujemo konkretno zavezo tudi z vaše strani, da bodo sprejete ustrezne zakonodajne pobude. Hvala. Eh, eh, Hvala lepa. Naslednji Nikola Danti. Minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Nobenega dvoma ni, da trgovina blaga za dvojno rabo ne sme biti obravnavana enako kot ostali proizvodni sektori. Tu vrstno blago je treba urediti v posebni zakonodaji, ki bo zaščitila vlade, državljane in podjetja. Ta nuja je danes v svetu, ki se hitro spreminja, še toliko bolj očitna. Širijo se nove grožnje tudi mednarodni varnosti in posameznim narodom. Zato pozitivno gledamo na pripravljenost Evropske komisije, da pravi zakonodajni pregled trenutno veljavnega nadzornega sistema. Poleg tega si želimo, da bi še predtem opravili poglobljeno analizo učinka. Potrebujemo uravnotežen sistem, ki bo upošteval potrebe z področja varnosti na mednarodni ravni in tudi ustrezno zaščito zasebnosti. Vključiti treba vse akterje na mednarodni ravni. Zato si želim, da bi komisija storila vse za to, da bi spodbudila konvergenco zakonodajnih okvirov tudi na mednarodni ravni. Kolegi, bi komjec. Hvala lepa. Sedaj pa postopek catch the eye. Pritegnite pozornost predsedojočega. Minuta za vse. Vsi bodo dobili besedo. Najprej Nikol, Nikola Kaputo potrebujemo bolj strog režim ko gre za izvoz blaga za dvojno rabo. Evropska unija mora svojim lastnim državljanom zagotoviti varnost, vzpostaviti mora sodoben varen sistem za trženje to vrstnega blaga. Ne smejo se izdajati s splošni certifikat in splošno dovoljenje za izvoz blaga za dvojno rabo. Kaj ti takšno blago bi se lahko uporabilo v zle namene, tudi za namene kršene človekovih pravic? Blago z dvojno rabo danes ni podrejeno benemu evropskemu sistemu izdajanja potrdil. Vsaka država članica sama izdaja izvozna potrdila. Zato se mi zdi, da bi morali imeti vsaj sistem ex ante priglasitve izvoza blaga z dvojno rabo. Države članice bi morale poskrbeti za večjo preglednost. Trenutno vlada prevelika zakonodajna vrzel na tem področju, zato treba zakonodajo poenotiti. Hvala. Eh, Hvala lepa, kolega Kaputo. Naslednji Ivan Jakovčič. Poštovane dame in gospodo, poštovane. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani poslanci, dilema pred nami pravzaprav sploh ni tako eh, težavna. Eh, ali smo za več prihodka, več dobička, kar je legitimno, ali eh, pa smo tudi v celoti za spoštovanje človekovih pravic, vladavine, Eh, prevlade prava, kajti vemo, da se to v državah partnericah eh, pogosto krši in zlasti tudi pri blagu za dvojno rabo ti proizvodi, te, te proizvode lahko pogosto uporabijo proti eh, nam sami, proti državljanom Evropske unije, našim sosedom, našim prijateljem. In eh, zato sem v tem okvaru to podpiram, tu imamo na umu evropske vrednote, vse to, kar eh, ta parlament predstavlja in se osredotočiti nekoliko manj na dobiček. Hvala lepa.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 nadzor nad blagom za dvojno rabo in nad izvozom letega je nekaj, kar mora Evropska unija spodbujati in uh, sicer na mednarodni ravni z sprejemanjem skupnih praks pri nadzorom nad blagom problem, da se zagotovi, da v to vstopijo še novi člani, pa mora sloniti na novih merilih, eh, ne pa tako, da se izključuje kakršnokoli državo. Turčija, na primer, je prepreka k temu, da bi lahko k temu režimu pristopila, eh, pristopil tudi Cipr eh, k vasenarskemu sporazumu in eh, Evropska unija bi morala podpreti kandidaturo Republike Cipra pri vstopanju oziroma pristopanju k temu režimu in pogledno pritisnila na Turčijo. Ferreira, minuta gospod predsedujoči gospa komisarka ni prvič da razpravljamo o nadzoru nad blagom z dvojno rabo in eh, sicer tu eh, govorimo tudi eh, to je bilo narejeno v okviru po več poteh med drugim tudi s sporočilom tega problema ni mogoče rešiti samo z obstoječimi uredbami in zahtevami članic, potrebujemo širši eh, pristop, naprimer skozi skupne raziskovalne programe, eh, ki se financirajo iz eh, raziskovalnih sredstev, To naprimer velja tudi za najrazličnejše blago, tudi eh, kot je orožje in podobno. Tudi orožje, eh, ki je bilo uporabljeno eh, v Palestini. Potrebno je zagotoviti, da nekatere države in pravzaprav družbe nimajo dostopa do financiranja. Tako, sedaj pa dobi besedo še enkrat komisija. Hvala lepa, najlepša hvala, gospe in gospodje, za vaše prispevke k tej eh, zanimivi razpravi, tudi zapleteni razpravi. Vemo, da se vse to lahko uporablja z dobrimi razlogi, eh, pogosto pa eh, tudi zlorabi in se pri tem krši človekove pravice eh, ljudi. In to je tisto, kar je potrebno nadzirati, potrebno je narediti še več. Povedala sem že, da je nekaj že bilo podozetega. Eh, eh, zelo skrbno sem prisluhnila kar, eh, temu, kar ste povedali. To bo potrebno poštevati pri posodabljanju obstoječega. Tu je, tu so, tu je mnenje industrijskega sektorja, vašega parlamenta, pa tudi nevladnih, nevladnih organizacij. Res je, pred nekaj leti to še ni bilo toliko prisotno prišlo je že do eh, sprememb zakonodaje in tako dalje in predpisov, vendar pa je potrebno zagotoviti posodobitev teh, tega nadzora. To je potrebno narediti na ustrezen način, da bo to narejeno pravilno, kajti ne bi želeli škoditi evropskemu izvozu, ki je ustrezno naravnano. Pri tem eh, je potrebno sodelovati z različnimi strokovnjaki in doseči ravnovesje v tem predlogu, eh, do katerega bo prišlo naslednje leto in eh, zahvaljujem se parlamentu za njegovo sodelovanje pri tem, eh, pri, pri tem prizadevanju. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa za to razpravo, ki jo sedaj zaključujemo. In prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda najprej izjava komisije, torej smernice komisije za oceno učinka. In takoj, ko bo podpredsednik Timmermans